Diamo inizio. Hvala, lahko začnemo. Bonjour, bonjour, José Bové, comment allez-vous, nos amis José?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 Buonasera a tutti, diamo inizio alla Lep eh, pozdrav, pozdrav uh, na odboru, hvala kolegom, da ste prišli, lepo prosim, če se usedete. Upam, da nas tolmači slišijo, odlično. Torej, komisar uh, John Daly je prosil, da za pol ure prestavimo uh, eh, se, pogovor z njimi, ker je se je sestal z uh, eh, kola, uh, kanclerko Merkler in zaradi tega predlagam, da uh, nadaljujemo z peto točko, dobavna veriga za kmetijska obratna sredstva, struktura in posledice, poročevalec gospod Žozebove. Če se strinjate za to spremembo dnevnega reda, potem predlagam, da kar za začnemo. Eh, drugi del, druga točka sprejete zapisnih sejev z 4. julija, 1. 11. in 12. julija ter 30. augusta. Če ni nobenih pripomp, potem smatram, da smo zapisnike sej sprejeli. Današnji eh, sestanek oziroma sejo dnevne, eh, um, našega odbora bo, pred, bo predvajan preko web streama in sedaj Eh, počakajmo na uh, gospoda Dalija. E, Medtem pa bomo obravnavali peto točko. E, gospod Bove je pripravil poročilo Dobavna veriga za kmetijska obratna sredstva, struktura in posledice. E, v amandmaje do, lahko e, pošljete do 17. oktobra ob 12. ure, 23. novembra pa bomo glasovali o poročilu pozdravljam predstavnike komisije in takoj dajem besedo eh, kolegi podpredsedniku gospodu Boveju. Hvala lepa, predsednik. Ne bom predolg, kaj ti mislim, da to ni pravi trenutek, to je samo uvod. Enostavno naj povem, da je to poročilo, za katerega menim, da je zanimivo in ki uh, sledi drugim uh, besedilom, uh, ki jih je pripravil odbor in ki so bili izglasovani v parlamentu. Uh, in sicer v zvezi tudi z neko resolucijo, ki smo jo imeli eh, maja eh, tega leta, eh, resolucija tudi o poročilu, ki sem ga vodil o pravičnih prihodkih in tudi poročilo o pomankanju rastlinskih beljakovin. Torej, cela vrsta aktivnosti je že potekala tako v parlamentu oziroma tudi v komisiji, tudi recimo leta 2008 in vsi ti elementi nam omogočajo, da danes poročilo povemo, da zato, da uh, lahko imamo neko kmetijstvo, ki naj. Uh, omogoči kmetom, da imajo dostojen prihodek in hitro in hkrati, da ohranimo kmetijstvo na celotnem ozemlju, se moramo takoj posvetiti vprašanju eh, dobave obratnih sredstev. Dobro veste, da Eh, vprašanje za nesanovitnosti ocen eh, znižuje prihodke kmetov na precejšen način in vprašanje tudi proizvodnih stroškov ima zelo pomembno ulogo. Se ne bom spuščal v podrobnosti, enostavno naj povem, da danes eh, vhodne, vhodni stroški so se povečali za 40 odstotkov od 2008-2010 in samo za 25 odstotkov pa so se povečali odkupne cene, kar dokazuje, da danes danes imamo povečanje vhodnih stroškov, ki mnogo stane eh, kmetom. In hkrati ta, eh, ti vhodni stroški eh, so pogojeni s številom vedno manjšega števila podjetij, prihaja do koncentracije agrokemijske industrije in samo šest podjetij nadzoruje 76 odstotkov celotnega trga. In imamo celo tri, ki nadzorujejo kar 45 odstotkov celotnega trga trga. Danes smo torej v situaciji, ki dokazuje, da eh, se res soočamo s problemom na teh trgih in potrebno je torej doseči to, da pride do spremembe teh razmer. Ne bom se spuščal v vse problematike, lahko seveda se posvetimo vprašanju vode, lahko se posvetimo tudi vprašanju cene zemlišče, naj bo to najemnina ali pa prodajna cena oziroma vprašanje dostopa do zemlje, to je vedno pomembnejše vprašanje za kmete. Eh, dotaknil sem se tudi vprašanja vprašanja eh, semen, lahko se posvetimo tudi vprašanju recimo eh, stroškov za živinorajce, kar zadeva uvoz krme, recimo tukaj mislim na sojo. Eh, cena soje lahko povzroči vedno hujše probleme eh, za živinorajce in tudi za eh, pridelovalce. Imamo eh, vrsto predlogov, ki sem jih oblikoval v tem poročilu. Zdaj jih ne bom obrazložil v podrobnosti, kajti to bi bilo predolgo, vsi imate pred sabo besedilo, se lahko temu posvetite, ampak kateri naj bodo koraki. Torej, uh, kmetije, kmetje morajo postati bolj samostojni in njihovo kmetovanje mora postati bolj varčno in učinkovito, zato da jim zagotovimo prihodek in kar pomeni, da hkrati moramo oblikovati predloge, bodi si kar zadeva nadzor nad vhodnimi stroški in tudi hkrati moramo imeti tudi ustrezne pristope do kmetovanja, recimo kot naprimer kolobarjenje, kar bo lahko omogočalo, da vnašamo v ta cikl tudi rastlinske beljakovine in eh, to vrstne kulture, moramo tudi poudariti javne raziskave za to, da vse te prakse, obdelovalne prakse bodo bolj razširjene in boljše poznane in torej vse to je treba storiti bodi si v zvezi z eh, kmetovanjem, bodi si z vprašanjem tudi zemljiških pravic in eh, cene zemlje, torej prihaja do inflacije tudi cene cen eh, zemlišč. Druga pomembna stvar je vprašanje energetike, energije in cen eh, energije. Danes ugotavljamo, da tudi tukaj je treba prenehati z trošenjem energije, moramo na najboljši način izkoristiti energetske vire in to že eh, na, p, na, na najnižjih ravneh, torej začenši z odpadki in moramo kmetom tudi omogočiti uporabo odpadkov za proizvodnjo energije in eh, torej to ponovno vnesti v, ple, v, v, v, v peti v cilj, proizvodni cikl v različnih državah. Torej, eh, preletel sem to poročilo, želel sem eh, s tem poročilom predstaviti vse probleme, s katerimi se soočajo kmetovalci in to eh, vzvodno od pridelave, kar ima direkten vpliv na njihove prihodke. Ne bom se spuščal v dodatne podrobnosti, imate besedile, mislim, da kar je pomembno je to, da lahko skupno delamo v sozvočju, navadno, sicer od, od začetka nisem bil jaz določen za poročevalca, ampak prišlo je do napake v neki drugi skupini oziroma mm, gospa McGuinness bi bila želela nadaljevati eh, to delo, ampak upam, da eh, kljub temu, da sem jaz to prevzel, da se bo tudi ona prepoznala v, eh, v tem opravljenem delu. Zahvaljujem se vsem za zaupanje, ki mi je bilo izkazano in upam, da bomo lahko skupaj vsi nadaljevali po tej poti. Jaz bi si želel, da bo to poročilo predstavljeno pred plenarnim zasedanj, pred plenarno skupščino. Seveda um, lahko postavljate morda tudi ustno vprašanje, ne vem, če je to najboljša praksa, ampak sem prepričan, da skupaj bomo lahko oblikovali skupno stališče, ki um, naj bi bilo uh, seveda povezano z projektom reforme skupne kmetijske politike, kajti vprašanja, ki se jih lotevamo v tem poročilu, so tesno povezana z reformo SKP in tukaj mislim konkretno na celoten sklop, ki je je povezan z boljšim kmetovanjem, ki naj omogoči, da znižamo stroške dobave obratnih sredstev, da izboljšamo učinkovitost kmetijstva in torej ob konec koncev, da omogočimo kmetu, da ima eh, boljši, višji prihodek. Hvala. E Najlepše hvala in sedaj odpiram razpravo. Gospod eh, Nikolesko, potem pa Brite Remes. Torej, izvolite. Dinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc prietenului și colegului. Najlepše hvala, gospod predsednik. Naj se sprva zahvalim kolegu in prijatelju Žozeju za ta osnutek poročila, ki nam ga je predstavil. Ta vsebuje zelo šokantne elemente za vse. 60 eh, odstotkov povečava za energetiko in 40 odstotkov za uh, gnojiva, uh, To so izredna povečanja za nas, ko gre za stroške. Zato vas hočem, kolegice in kolege, vprašati, ali uh, dejansko v tem poročilu se up, vključujejo tudi drugi stroški, kot so elektronska identifikacija goveda in dodatni stroški zaradi uh, genetsko spremenjenih rastlin. Hvala lepa. Brita eh, Remes, potem pa McGuinness. Ja, danke. Hvala. Ko govorimo o obratovalnih stroških, ne bi smeli pozabiti, da tudi birokracija zahteva svoje. Tukaj gre za dokumente, ki jih zadeva Evropska unija in države. In to nekaj stane kmete. Mislim, da bi morali birokracijo potisniti na stran in se izogniti temu, da bi ustvarjali vedno nove zahteve po dokumentaciji. Mislim, da bi morali upoštevati tudi ta dejavnik, da bi stroške na mesto, ne da bi jih napihovali, zniževali. Ravno v Nemčiji, kjer smo na področju bioenergije prišli prečaj daleč, obstaja spodbujanje bioenergije, česar si želimo tudi na evropski ravni. In mi imamo problem ravno tam, ker to zelo močno vpliva na cene zemlišč, tako pri nakupu kot pri najemu. Potem je tukaj ogromna izguba zemlišč zaradi infrastrukture, ki bo potrebna za boljši razvoj notranjega trga. Ne gre samo za to, da se ta zemlišča izgubijo za infrastrukturo, pač pa, moramo vedeti tudi, da se izgubijo tudi druga zemljišča, ki jih ne moremo uporabljati za kmetijstvo. Morda bi tudi o tem lahko razmišljali. Morda bi ti izravnalni ukrepi mm, ne bili nujno vedno v zemljiščih, pač pa bi lahko kmetje morda sprejeli drugačne izravnalne ukrepe. Potem razmišljati moramo, ali ne bi zaradi netarifnih ovir tudi lahko prispevali k temu, da bi se podražili pogoji za kmetovalce. Tu moramo razmišljati, ali Evropa vedno igra le svojo igro ali pa se bo na nekaterih področjih bolj prilagodila svetovnim trgom. Hvala. McGuinness. Eh, hvala lepa, Brita. Sedaj pa McGuinness, potem pa Stojana. Najlepše hvala. Eh, hvala poročevalcu za predstavitev tega poročila. Za misel, ko so bi, ko, v času, ko se višajo cene živelskih proizvodov, uh, ne moremo reči, da je vse v kmetijstvu dobro in v redu. Moramo kot odbor opozoriti na dodoločena dejstva. Uh, in vhodni stroški stalno rastejo, pravzaprav rastejo hitreje od um, surovin, ki jih kmetovalci prodajajo. Tukaj je treba še posebej izpostaviti cene energije za eh, kmetovalce in vse, ki so od njih odvisni. Tudi cene zemlje. Eh, to bo občutljivo območje, gledam 22. Eh, odstavek. Eh, všeč mi je ideja o študiji, ampak ne vem, če lahko za zakonodajo omejujemo cene zemljišča. To se navezuje na odstavek G na začetku poročila, ampak cene zemljišč so prav gotovo nekaj, kar moramo obravnavati v Evropski uniji. Več pa udarja, kam moramo dati ceno gorila re, um, gnojiv in delovanju trga gnojiv. Sama sem si pogledala informacije na tem področju in kolikor uh, vem, je uh, težko za kmetovalce kupovati gnojeva. Kar se tiče eh, koncentracije eh, dobaviteljev, eh, s tem se poročilo ukvarja, potrebujemo pa več dokazov o vplivu tega. To naj bi bilo zaskrbljujoče, to je splošno mnenje, ampak eh, vprašanje je, ali je negativen vpliv samo v določenih sektorjih ali povsod. In dosti se govori ne le o prihodkih, ampak tudi o trajnosti evropskega kmetijstva. Eh, prav gotovo kmetovalci ne bodo proizvajali, če ne bodo dobili prihodkov. In če imamo na eni strani stalno naraščajoče eh, vhodne cene, eh, po drugi strani pa cene živil, ki ne rastejo ali pa so stabilne, potem bomo imeli težavo za proizvodnjo po celi Evropski uniji. Kar pa zadeva agronomijo in najboljše prakse, bi rekla naslednje države članice upajmo imajo na nacionalni ravni eh, dovolj eh, znanja za najboljše strank, eh, prakse znotraj držav, ampak očitno tukaj obstajajo težave, o tem je treba se še malo pogovoriti. Ne vem, če eh, moramo res predpisovati kmetovalcem, katere kulture naj gojijo. Same kmetovalci naj se na osnovi izkušenj tal in tako dalje odločijo, kaj bodo gojili. Ne smemo. Uh, zahtevati kolobarjenje od kmetovalcev. To je nekoliko preveč predpisovalno, vse jaz to takoj vidim. Če se pa pogovarjam z posameznimi kmetovalci in eh, poslovneži, zelo so zaskrbljeni zaradi naraščajočih vhodnih stroškov. Naj izpostavim eh, četrti ostavek, ki govori o eh, protitrostni zakonodaji. Mislim, da smo še lani v eh, agroživilskem sektorju opravili obtožili in obglobili določene podjetja zaradi takega delovanja. Mogoče pa imamo sedaj problem zbrati dejstva, da ta podjetja eh, delujejo eh, nekonkurenčno ali pa v nasprotju z interesi njihovimi strank. Zelo je treba biti previden pri uporabi eh, formulacij. Se pa že veselim razprave. Hvala. Yeah, the...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 Po mojem je zelo pomembno, da se naš odbor ukvarja z to problematiko in veseli me, da je ravno gospod Bove poročevalec pri tem, ker se mi zdi najbolj primeren. Eh, rad bi se odzval na nekatere argumente, ki smo jih danes že slišali v dvorani. Namreč težave kmetijstva v Evropski uniji so do določene mere posledice tega, kar smo počeli v preteklosti. Gospod Nikolesko je to sam tudi povedal. Um, rast eh, proizvodnih cen je, so, je bila pogosto predmet razprave tukaj, vendar imamo mo velike omejitve. Šest let sem tukaj, sprva sem bil opazovalec, potem sem pa se vključil kot član v ta odbor, pa tudi druge seveda v tem parlamentu. In mislim, da kmetijstvo najbolj trpi zaradi tega, ker je eh, Evropska unija do kmetijstva še posebej stroga v primerjavi z drugimi strogami sektorji. To pa seveda sabo nosi visoke stroške, birokratsko breme, eh, administrativno breme povečuje, kot smo slišali, in kmetovalci, ne želim jih marginalizirati, potrebujejo eh, boljše informacije, boljše razlage, ki jih ne dobijo, jih pa potrebujejo za svoje delo. Še ena pomembna zadeva, pri tem pa je monopol, ki obstaja pri vseh teh vhodnih materijalih. V Bolgariji smo predvsem um, kmetijska država. Nekoč smo imeli samo zadostno kmetovalje. To je bilo vse uničeno in uničeno je bilo zaradi tega, ker smo postali tudi deloma člani Evropske unije. Različne uh, kemikalije, ki so se v Bolgariji prej uporabljali. Imeli smo ogromne tovarne, ki eh, so jih proizvajale. Potem pa se je Evropska komisija in drugi odločili, da pritisnejo eh, na vse to tako, da je to prišlo v zasebne roke. In sedaj imamo monopol na trgu. To je pa omenil tudi gospod Bove. Te eh, proizvodne obrati so bili majhni vsaj za evropske razmere, ampak bili so zelo pomembni za majhne proizvajalce in sedaj so uničeni. Moje osebno mnenje je, da so jih namenoma uničili eh, pod vplivom teh monopolistov, ki so ravno tako omenjeni v tem poročilu. Zato so, so se vzpostavili monopoli in nastali so kartelni dogovori. In isto velja za razne kmetijske inštitucije, ki so razvijale nove vrste semena, nove uh, vrste. Uh, živalske vrste. In počasi se je to v integraciji oziroma približevanju Evropske, eh, Bolgarije Evropski uniji uničilo. Financiranje eh, raziskovalnih eh, inštitucij na področju kmetijstva se je zmanjšalo in na koncu so prenehali razvijati nove produkte tukaj se omenja eh, zelena energija in obnovljivi viri energije. Z to omembo se ne strinjam ravno, zato govorimo o visokih stroških energije. O cena se mi ne zdi ustrezna. Vemo, da je zelena energija naša prioriteta, res je, da se jo lahko razvijamo, ampak visoka proizvodnja zelene energije ta hip po obstoječi zakonodaji pomeni tudi više cene za potrošnike. To pa neposredno vpliva vpliva na uh, energetsko intenzivne sektorje, kot je kmetijstvo. Če res eh, želimo to stimulirati, predno to povemo, moramo o tem razmisliti. Obnovljivi viri energije eh, uporabljajo obdelovalne površine in na ta način se zmanjšuje pridelava drugih kultur. Ne na zadnje, najem zemlje. V Bolgariji obstaja trenutno zakon, ki, eh, post, ki je zelo neugoden za tiste, ki oddajajo zemljo. Eh, mo, pogodbe morajo biti za vsaj štiri leta ali pa za nedoločen čas v primerjavi. Naprimer, če imate stanovanje, pa eh, ga morate oddajati samo za določeno obdobje. Eh, medtem, Pri zemlji pa je lahko obdobje nedoločeno najema, kar lahko pripelje do velikih prevar. To situacijo je treba zelo natančno preučiti, ker uh, posledično uh, se lahko. Uh, oddajo zemlje za velike kmetije in eh, proizvajalci na teh eh, kmetijah eh, dejansko profitirajo od neposrednih plačil iz Evropske unije. To pa ustvarja ovire za uporabo programov Evropske unije. Hvala lepa, kolega Stojanov, sedaj pa Kapula Santos. Dobrigad, e, eu... Najlepše hvala, gospod predsednik rad bi spregovoril v lastno ime in uh, V imenu uh, gospoda Spivosa Stanelisa, ki je poročevalec v senci skupine socialistov in ga danes žal ni tukaj. Z delom poročevalca smo zres e, zadovoljni, gre za zelo pomembno temo in izpostavlja zelo ustrezno, da se v zadnjih desetih letih so se stroški zvečali za 70 odstotkov na področju energije, 80 odstotkov uh, na e, drugih področjih, 30 odstotkov semena in 30 odstotkov uh, stroji medtem ko so se eh, cene za eh, živila v poprečju povečala le za polovico teh rasti. In to je velik problem za kmete. Eh, zelo uravnoteženo ste obravnavali to problematiko z različnih zornih kotov. Mislim, da je to odličen temelj za nadaljne delo in za nasnimi prispevki bomo seveda to besedilo še izboljšali. E, mislim pa, da gremo v pravo smer in da bo to vplivalo tudi pri reformi SKP oziroma razpravah o tem. E, omenili ste vodo, ampak tukaj vas moram spomniti na eh, predloge eh, komisije, ki bodo šele razposlani. Od komisije smo namreč slišali, da bodo v paketu za razvoj kot kaže, omen, izključili uh, investicije v namakalne sisteme. Namakanje v določenih eh, državah je bistvenega pomena in če se to investicije v to izločijo, potem to ni kompatibilno z situacijo na terenu. Uh, na portugalskem smo imeli pred kratkim 36 stopinj Celzija, tako kot avgusta. Plaže so bile polne, ampak res potrebujemo namakanje, da naše kmetijstvo ostane konkurenčno. To, ta vidik je, je verjetno treba še vključiti v vaše poročilo, ampak sicer mislim, da ta, to poročilo odgovarja na vse naše. Eh, interese. Najlepša hvala, Louis uh, eh, George uh, Lyon. Hvala, gospod uh, predsednik. Tudi sam bi uh, čustitev Žozeju Boveju za njegovo poročilo. Mislim, da je to dobra platforma, na kateri lahko gradimo naprej. Prav gotovo poročilo ne more vsebovati vsega, ampak veliko je tam takega zapisanega, da se lahko s tem strinjamo. Omenja bistvene probleme kmetovalcev, ki so pravzaprav uh, pritisnjeni, stisnjeni med um, dobavitelji, malim številom multinacionalk. Uh, na drugi strani pa so uh, multinacionalke kot uh, kupci, ki prodajo na drobno. Celo težko je poslovati v takih razmerah in poskušati se upreti pritiskom teh ogromnih multinacional, ki imajo eh, velik prevladojoč položaj na eh, strani eh, dobave in odkupa. Torej, ugotoviti moramo, kako okrepiti ulogo kmetovalca in kolikor imam dolge izkušnje v eh, zadružništvu, pa tudi z um, dobavitelji, mislim, da ste uh, uspeli uh, tukaj doseči pravo ravnotežje in seveda podpreti moramo tiste kmetovalce, ki želijo za svojimi proizvodi na trg priti skupaj. Le nekaj vidikov bi izpostavil. Prav gotovo so uh, Eh, cene eh, hrane za eh, živali, se pravi krme, bistvene. Seveda je tukaj velik problem cena uvožene soje, ki je glavni, glavne živilo v, oziroma glavni del krme. In pri tem moramo biti pa nekoliko strožji, po moje, v četrtem odstavku. O ki ga je omenjala tudi kolegica pred mano. Ko sem sam bil kmetovalec, sem bil zelo frustriran tudi pri uh, kupovanju gnojil, celo skozi uh, um, zadruge zaradi tega, ker je to enostavno uh, kontroliral ponavadi en sam dobavitelj uh, gnojiva po celi Evropi. Torej, kljub različnim poskušam, da bi v Združenem kraljestvu ali v Evropski uniji dosegli, da pride do neke konkurence na tem področju, ni bilo narejenega ničesar in mislim, da je to v nasprotju z vsemi načeli. Kako lahko zadruga eh, zahteva eh, ponudbe od drugih eh, podjetij, potem pa jih enostavno ne dobi. Tukaj mislim, da moramo uh, kot partner zahtevati od eh, komisije, da eh, njeni organi, ki se ukvarjajo za konkurenco, take primere raziščajo na področju prodaje gnojil, je to izredno pomembno, kajti eh, to je eden od najvišjih vhodnih stroškov. Dosti krat tudi za, ni dovolj količin, obstajajo pomankanja na dobavni strani in mislim, da se moramo tukaj jasno opredeliti, da morajo pristojni organi dejansko uporabiti svoje pristojnosti in raziščujo, kaj se dogaja. Eh, kolega Agnjo. Thank you very much. Well, Jose, you will... Najlepša hvala. Uh, prav gotovo, Jose, veš, da ti ne bom čestital, bom pa uljuden. Eh, malo me skrbi, kar praviš o semenih. To je zelo poenostavljeno, da rečeš, da uh, vsi moramo imeti uh, neka uh, semena, ki bodo uh, shranjena na kmetijah, ampak dejansko uh, se potem ne plačajo avtorske pravice. Uh, Nekatere vrste se lahko hranijo celo 15 let, ampak enostavno ni eh, odgovorno, če to rečeš, razen eh, če ne misliš, da ni treba ničesar plačevati za semena shranjena na kmetijah. Ampak kaj se bo zgodilo? Nove vrste se bodo posušile, kaj ti proizvajalci ne bodo dobili dovolj prihodkov, da bi nadaljevali svojim delom. Potem pa pozivaš eh, komisijo, da nam pomaga zmanjšati stroške. Če pogledam svojo kmetijo, potem vem, da mi. Uh, uh, Komisija nikoli ne bo te, pri tem pomagala. Jaz potrebujem in jih uporabljam svetovalce eh, na eh, področju eh, polščin. Eh, ovac in tako dalje. Preveč eh, strogi so pri Evropski komisiji. Eh, za eh, svoje piščance moram posebno objekt zgraditi in tako dalje. Torej, zelo drago je naprimer tudi identificirati um, ovce, uvedli so uh, posebno dejatov za podnebne spremembe in tako dalje. Ne vem, kaj me zdaj vsi gledate. Verjetno, že zdaj to težko poslušaš, ampak v vsakem primeru eh, zahtevajo um, stalno testiranje obstoječih gnojil. Zaradi tega ta gnojiva izginjajo za trga, ker se je testiranje predrago za proizvajalce. Prosim, ne vključujete komisije. To je nekaj, kar moramo rešiti kot panoga grazie Agnò. Michel Dantin e poi Jim Nicholson. Gospod Nicholson. Merci, monsieur président. Je voudrais mon... Hvala lepa, predsednik. Tudi jaz naj se zahvalim eh, poročevalcu za pripravljeno besedilo. Tako kot je že bilo povedano, mislim, da je dobra podlaga za nadaljne delo. Mislim, da obstajajo točke, s katerimi soglašamo, druge pa ne. Vsekakor bo potrebno razviti določene razprave, ki bodo bolj ciljne. Eh, vsekakor želim poudariti, da če evropsko kmetijstvo je sicer eh, opravilo kvalitativni preskok v zadnjih 20 eh, letih, ker je imelo ustrezna obratna sredstva in hkrati pa kmetje niso imeli vedno možnosti uporabljati teh obratnih sredstev na, na najbolj primeren, ustrezen način. Na, ampak če bi, če bi temu bilo tako, oziroma um, c'è je temu bilo tako, je pač, da a, dejansko a, nekatere institucije so oblikovali celo vrsto predpisov in določb, ki so omejevali njihovo, njihovo delo. Kmet je večkrat omejen in v sponah, kajti a, so prestolnice ki, tiste, ki a, imajo a, nadzor nad velikimi podjetji, ki. A, dobavljajo obratna sredstva in ki hkrati potem tudi kupujejo pridelek. Se pravi, da eh, večkrat eh, ugotavljamo, da tudi generalni direktorat za eh, konkurenčnost onemogoča kmetom, da se združujejo v organizacije, ki so nekoliko širše od zadrug oziroma od združene pridelovalcev. Seveda tudi to vpliva na njihovo moč. In torej si postavljamo vprašanje, kaj sploh počenjamo na področju konkurenčnega prava v zvezi s to panogo. In torej mislim, glede na to, kaj bo potrebno storiti v zvezi z reformo, reformo SKP, tudi ta vprašanja bodo morali biti ustrezno upoštevana. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dantan. Eh, dajemo dobrodošljico komisarju Daliju, ampak glede na to, da imamo samo še tri eh, prošnje za besedo, mislim, da lahko najprej zaključimo to razpravo. Najprej gospod Nikolson. Uh, najlepše hvala. Naj še tudi jaz se zahvalim Žozeju za to podporo tudi sam se z vsem v celoti ne strinjam, še zdaleč od tega, vendar pa se je Jose vendarle potrudil, o marsičem je premislil, o čemer moramo govoriti. In seveda izpostavlja tisto, kar že vsi vemo. FFF, um, eh, to so trije elementi. Uh, ki so uh, spravili mnoge svinjerejce iz uh, eh, strga. Uh, eh, svinjereja je vedno uh, večja oziroma uh, prešičereja se razrašča vedno na večjih kmetijah, uh, medtem ko mali izginjajo. Podobno velja za piščance. Uh, se vem, uh, gensko spremenjeni organizmi, soja, vse to prihaja v Evropsko unijo. Ampak eh, spremembe se ne bodo zgodile jutri, čeprav si jih želimo. Strinjam se z večino stvari, ki so že bile povedane, ne bi jih rad ponavljal, ampak moramo ugotoviti, odkot prihajajo te administrativne ovire kot kaže, bo jih vedno več, vedno več bo birokracije. In eh, to je res eh, ovira za eh, kmetovalce, ki se bodo enostavni uprli. In veste, kaj prav bodo imeli, ker je to šlo vse predaleč. Slišali smo nekatere probleme, ki jih je izpostavil kolega. Prav je imel, da jih je izpostavil. Res se da marsikim veliko izboljšati. Potem pa zemlja in najem zemlje. V modernih družbah je zemlja toliko vredna, kolikor so za njo pripravljeni plačati, če nam je to všeč ali ne. E, obstajajo špekulatori, špekulanti, ki prihajajo, razvijajo stvari, prodajajo, ampak eh, to ne zagotavlja nujno padca cen. Eh, če pogledamo celotno Evropo, eh, jug, vzhod, eh, sever, zahod, tu so velike razlike med kakovostjo zemlje, ampak v vsakem primeru je vsako leto manj zemlje, manj možnosti za pridelavo hrane in moramo se vrniti na to osnovno vprašanje in ga razumeti seveda dobro moramo uporabiti zemljo, kjer obstaja. In toliko sem sam želel eh, povedati na to temo. Grazie, Jim. E Iskri... Hvala, Jim, Ras Garcia in Albert, ne, Garcia, potem bom pa dal besedo spet Joseju. Eh... Najlepše hvala, gospod predsednik. Čestitam seveda poročevalcu Boveju za vse napore, ki jih je uložil v to poročilo in govori seveda o um, eh, nevrjetnem 80-odstotnem povečanju stroškov za gnojiva. In uh, to mi je dalo misliti, kako smo mi v Evropskem parlamentu k temu prispevali. Zmanjšali smo število proizvodov, ki se lahko uporabljajo na zemlji. Kemična uh, industrija prav gotovo veliko služi na naših političnih odločitvah. E, nimamo znanstvenih dokazov za naše do, odločitve in pravzaprav uh, se nam lahko smejejo pri naših odločitvah. Uh, na jugu uh, sredozemlja morajo kmetovalci plačati ogromno uh, za um, uh, določene kemikalije, medtem ko na severu Afrike od nikogar ne zahtevamo, da bi te iste kemikalije uporabljal. Zato me zelo skrbi uh, zmanjšanje prihodkov 15 odstotkov celo verjetno so naše odločitve bile prehitre in nepoštene, ter niso imele enakega učinka za vse. Omenja se tukaj uh, cena. Uh, eh, Troš, oziroma strošek nadzora. Eh, pri tem moramo ustrajati na lasnih okopih in v naši skupini smo prav gotovo za to, da se izve, poveča preglednost oziroma transparentnost. Prav gotovo potrebujemo tudi najboljše prakse. Eh, sama sem svetovalka na tem področju, pa tudi eh, političarka in tukaj je treba eh, razlikovati vloge, tudi ko govorimo o energetiki in ločevanju cen. Pravzaprav ne vem točno, kaj želite povedati pri obnovljivih verih energije. Mislim, da obstaja neko nasprotje, eh, ki sem ga zasledila v poročilu glede vedno večjih okoljskih zahtev in uporabe določenih gnojiv, ki seboj prinašajo nove stroške. Eh, slišali smo, kako se to povezuje z SKP. Eh, sredstva so zamrznjena pravzaprav so se zmanjšala za 11 odstotkov. In eh, to prav gotovo povečuje okoljska bremena za kmetovalce od njih bomo zahtevali, da nosijo vedno večje stroške, posledično pa zaslužijo manj. E, dobro ste zapisali o e, semenih, če berem med e, vrsticami, govorite predvsem o gensko spremenjenih organizmih kot španka, se z vami pač ne morem strinjati. Bene, grazie, onorevole Ran. V redu, hvala lepa, gospa Erans Garcia. Če zdaj Hozebove želi še kaj dodati, za tako, zaključek. Drugače pa bomo takoj predali besedo komisarju Dalju. Samo eno minuto, prosim, pravi gospod Bove. Samo eno minuto, da se zahvalim kolegom, ki so posegli v razpravo. Veliko stvari je bilo povedanih. Morda samo še eno pojasnilo gospo, za gospod Reimers in za ostale kolege, ki so govorili o ceni zemlje, zemlišča. Vedite, da danes zaradi eh, tovarne bioplina, ki se razvijajo v Nemčiji, gre torej za velike industrije, danes smo eh, prišli do cene 2000 evrov za hektar, kar je res eh, neverjetno. Torej, tamle, kjer Imamo danes zemljo, ki si jo eh, prisvajajo velika, velike industrije. Te zemlje, ta zemljišča bi morali vrniti eh, prehranski eh, kmetijski proizvodnji, ampak to, to so pač konkretna dejstva. Veliko stvari je bilo povedanih, skušali bomo gotoviti, kako naj napredujemo. Nekateri so menjali tudi eh, kmetovanje, kolobarjanje. Kolobarjanje je vključeno v poročilu gospoda Desa, to je poročilo Evropskega parlamenta parlamenta, ki zelo jasno opisuje, kako eh, prakse pri ketovanju je treba ustrezno učinkovito uporabiti, zato da omejimo tudi stroške obratnih stresov, ne zato, da bi zmanjševali prihodek teh eh, industrij, ampak eh, zato, da bomo sposobni tudi skranjevati dušik v tlehe, zato, da ne bomo prisiljeni uporabljati dodatnih gnojil. Seveda, veliko drugih stvari bi lahko še povedal, ampak naj se vam zahvalim, naj se zahvalim seveda gospodu Egnju. Tonju za njegove simpatične besede. Hvala. Bene, grazie José. Allora... V redu, hvala lepa, José. Seveda želimo ti uh, veliko uspeha pri tem delu in prihajamo k četrti točki našega dnevnega reda. Še enkrat naj izrazim dobrodošljico komisarju Dalju, uh, odgovornem za zdravstvo in varstvo potrošnikov, ki nam bo predstavil stanju v zvezi z izvrševanjem direktive. Uh, um, 1994, ki predvideva osnovne um, predpise za uh, dejansko uh, varstvo uh, kokoš, eh, kokoš in nesnica, ki kar prepoveduje dejansko določene vrste kletke in sicer s 1. januarjem 2012. Naj vas opozorim na resolucijo eh, iz eh, parlamenta s 13. decembra 2010, v kateri parlament izraža zaskrbljenost nad visokim številom držav članic proizvajalk kokoš in nesnic in jajc, ki zamujejo z ozirom na rok januarja 2012. Eh, komisar Dali nas bo tudi seznanil z ukrepi, ki jih bo treba sprejeti ob upoštevanju ugotov, ugotovitve eh, tudi eh, medu, ki vsebuje gensko spremenjene sledove gensko spremenjenih organizmov. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje, poslanke, poslanci in v tem odboru. Danes se bomo sredotočili na dve vprašanje ključnega interesa. Zanim zanimanja za a, ta odbor. Prvič a, dobro počutje kokoši nesnic in drugič, drugič vprašanje gensko spremenjenih organizmov v pelodo. Uh, e, in torej pred dvema mesecema, januarja 2000 oziroma 1. januarja 2012 velja kot eh, rok in to je bilo sklenjeno že leta 1999, torej takrat bo stopila v veljavo ta direktiva. Komisija je, spre, je izkoristila vse priložnosti, da, to, da bi opozorila države članice na njihove odgovornosti z ozirom na izvrševanje te zakonodaje. Decembra 2010 eh, je parlament sprejel resolucijo, ki je podpirala izvrševanje prepovedi brez zamujanja in ki je pozival komisijo naj sprejme ukrepe za to, da zagotovi eh, spoštovanje zakonodaje. Januarja tega leta komisija je organizirala uh, večstranski, uh, eh, večstransko zasedanje zato, da bi zagotovila, da pride do uh, polnega izpolnjevanja te prepovedi po celi Evropski uniji, zato, da bi zagotovila ustrezno ocenjevanje stanja izvrševanja te zakonodaje na uh, februarskem uh, kmetijskem svetu, uh, sem posredoval podatke v zvezi s številom kokoši nesnic, ki so bile kategorizirane v okviru kmetijskega sistema do aprila tega leta. Iz podatkov je videti, da v nekaterih državah članicah bodo še vedno prisotne take kokoši v neustreznih kletkah do konca tega leta. In kljub temu, da je prišlo do politične odločitve v zvezi s prepovedjo več kot 12, pred 12 leti, razmire v nekaterih državah članicah in uh, v, pri mnogih evropskih predelo, pridelovalcih še vedno so neznane pristojnim oblastem. To je absolutno nespremljivo. Po a, mesecih intenzivnega dela sem danes tu pred vami, zato da še enkrat povdarim, da komisija ne namerava odložiti roka za uveljavitev prepovedi in bo ohranila trdno stališče v skladu z svojimi pravnimi pristojnostmi v primeru nespoštovanja predpisov. Naložbe in prizadevanja, ki so bila že izpeljana, tako kot tudi zaupanje a, eh, uporabnikov oziroma potrošnikov, dogodkov ne smejo biti pod vprašanjem. Izkrivljanje trga eh, in odlašanje torej z tem rokom, eh, temu se je treba izogniti. Komisija namerava Eh, nam, ponovno nameniti sredstva, ki so na voljo za preiskovalne organe komisije eh, ravno za to prednostno nalogo. In torej s 1. januarjem 2012 ko strokovnjaki komisije bodo začeli obiskovati eh, zainteresirane države članice in eh, vsled rezultatov teh ogledov komisija ne bo omahovala z začetkom postopkov kršitve po januarju 2012. Pričakujem obiskujemo kmetijski, v, kmetijski svet eh, ta eh, mesec, tekom tega meseca, zato da opozorimo države članice na njihove odgovornosti in zato da jih pozovemo, da to mora biti njihova odgovornost, zato da prevzamejo vse potrebne ukrepe, zato se začne izvrševati ta prepoved v zvezi z uporabo teh kletk v skladu z evropsko zakonodajo. Zdaj pa prehajam na vprašanje gensko spremenjenih organizmov in na vprašanje eh, medu. To je drugo uh, današnje vprašanje, ki se ga lotevamo v tej izmenjavi mnen in to se navezuje na dve eh, nedavni sodbi Evropskega sodišča, ki so, pritegn ki so pritegnili pozornost in postavili ničkoliko vprašanj. Prvi primer zadeva med in v tem primeru 6. Eh, septembra je sodišče sklenilo, da tudi majhni sledovi eh, GSO-jev v menu tirjejo predhodno dovoljenje in tudi ustrezno označevanje v skladu z zakonodajo za GSO-je. Komisija proučuje posledice te sodbe, kar ima posledice na dveh različnih eh, ravneh. Prvič, eh, kar zadeva proizvodnjo medu v Evropski uniji in drugič, tudi uvoz medu iz tretjih držav na ravni Evropske unije prihaja do sožitja med eh, torej, čebeljnjaki in tudi kulturami, kjer so prisotni gensko spremenjeni organizmi. Zato je treba ustrizno nadzorovati GSO-je in to preverjati, kako eh, se, eh, kako se giblje na ozemlju. Potrebno je torej ugotoviti, kako naj to sodbo ustrezno uporabimo, ukoliko pride do prisotnosti GSO-jo v pelodu oziroma v mi medu. Komisija bo proučila tehnične vidike, 22. Eh, je proučila 22. septembra in pri tem pritegnila različne deležnike, organizacije, pridelovalcev, čebelarje in ostale zainteresirane strani. Poglabljali se bomo v to zadevo z, v sodelovanju z skupnim raziskovalnim eh, centrom, ki, ob, ob, ki eh, proučuje analitične vidike. Seveda potrebno je pritegniti vse države članice in deležnike zato, da se odzovejo na ustrezen način. Eh, seveda ne bomo eh, eh, tudi onemogočali oziroma zanemarjali ustreznega ukrepanja tudi na lokalni ravni. 50 odstotkov medu se uvaža iz držav kot je Argentina, Kitajska oziroma Brazilija uh, kjer um, dejansko, uh, m, kjer tudi uh, uh, kulture gensko spremenjenih uh, organizmov so zelo široko upara, uporabljene in tudi uh, take vrste, ki niso v skladu z evropsko zakonodajo. Uh, torej, uh, seveda bo potrebno razviti uh, podrobno analizo, hkrati pa se moramo lotiti tudi nekaterih regulativnih vidikov, ki so povezani z sodbo Evropskega sedišča. Predvsem, kar zadeva tudi uh, trenutno dovoljenje za pripravljanje pridelovanje posebne vrste koruza, eh, ki v teh primerjih je treba tudi eh, ustrezno zakriti določeno oziroma zapolniti določene vrzeli, zato da bomo imeli tudi dovoljenje, ki naj pokriva tudi vse oblike eh, prehranske uporabe. Eh, moram, moramo povedati, da a, eh, več kot deset let je ta vrsta koruze a, eh, sicer a, gensko spremenjene narave dovoljena tudi za a, prehranske potrebe, za prehransko porabo in a, predvsem se osredotočamo tudi na a, a, dovoljeno stopnjo peloda v a, v tej koru, oziroma prisotnosti koruze in delcev te gensko spremenjene koruze v pelodu. V takih eh, primerjih, ko komisija ni še sklenila skozi komitološki postopek, nacionalna sodišča so pristojna za to, da ocenijo zakonitost ukrepov. Se pravi, da bo zdaj francoski nacionalni svet moral potegniti svoje zaključke, kar zadeva zakonitost te prepovedi. Komisija bo previdno proučile posledice te razsodbe, bodi si kar zadeva eh, francoske eh, okoliščine, kot tudi eh, v ostalih državah Evropske unije. Naj opozorim, da komisija je julija 2010 sprejela nek zakonodajni predlog v zvezi z pridelavo GSO-jev. Namen tega je, da omogočimo državam čal, članicam večjo stopnjo prožnosti, kar zadeva možnost pridelave ali pa ne GSO-jev na lasnem ozemlju in za potrebe, ki niso zgolj znanstvene narave. Dovolite, da zaključim in naj povem, da zelo cenimo um, hitrost, odzivnost parlamenta tudi glede na prvo obravnavo uh, te teme že julija tega leta v parlamentu. Komisija zelo ceni vaša stališča. Hvala lepa lepa za vašo uh, pozornost. Hvala lepa, uh, komisar Dali, zahvaljujemo se ti za uh, tvoja pojasnila in podrobnosti. Sedaj bomo odprli zelo uh, živahno razpravo. Ugotavljam, da vsi prisotni poslanci so zaprosili za besedo ali skoraj vsi. Zato bi vas prosil, da dobro upravljamo s časom, kajti potem v določenem trenutku nas bo moral komisar zapustiti. Elizabet Jegel, izvolite. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Poskusila bom biti čim krajša, čeprav bi na to temo lahko veliko stvari povedali. Zaščita kokoši nesnic. Pravilno ste, lepo ste formulirali zaščita te kokoši. Mislim, da moramo razmišljati tudi o gospodarskih interesih. Prihajam iz Nemčije. Vsi veste, da je Nemčija izvajala, izvažala jajca, zdaj jih uvažamo. To pomeni, da se jajca naravno proizvajajo tudi v kletkah. In zelo pomembno mi je to, da kupec ta jajca kupuje. Vi pravite, to in to je treba narediti, realnost pa je zelo zahtevna. Gospod komisar, govorili ste o določenem številu podjetij, ki imajo kletke. Sama bi rekla, da gre za določeno število držav članic, ki niso opravile svoje domače naloge. Kot rečeno, od leta 1999 je ta naloga jasna. In očitno pozivi ne zadoščajo več, jasno je treba povedati, kaj je na stvari. Zelo bi si želela, da bi v interesu tistih držav, ki so zakonodajo izpolnile, pa tudi v interesu živali in človeka, to tudi naredili. Kar zadeva med, to ni enostavna tema. Tudi označevanje ne bo zadoščalo. Mislim, da potrebujemo več znanstvenih študij na področju sobivanja in ravnanja za GSO. Zato bi prosila za več znanstvenih študij za to, da bomo lahko zadeve bolj argumentirano povedali. Pa še ena stvar. Dioksin na področju živil v Evropski uniji. Kaj mi, kaj vi lahko naredite za to, da bo bodo vse države članice sprejele jasna in transparentna pravila. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa, Elizabet, gospod Delanž, na to naslednji. Hvala lepa, predsednik. Moram dejansko uh, priznati, da verjetno nisem primerna za uh, funkcijo evropske poslanke. Uh, danes eh, do pol, danes sem eh, dejansko ugotavljata, kako vstopa komisar Dali v parlament, ampak mi smo že avgusta, septembra spraševali komisijne službe, kaj nameravajo storiti, ampak ni bilo odgovora, ampak in to že tudi že leta 2010 eh, in celo imeli smo resolucijo od decembra 2010 in torej jaz, če bi bila jaz komisarka, ne bi vstopila vstopala v te prostore, če ne bi imela česa novega povedati. Ampak hm, temu ni tako. Torej, edino to, kar zahtevamo od komisije, da je to, da nam povedo, katere konkretne ukrepe nameravajo sprejeti. In potem seveda tukaj so bile izrečene neke zelo stroge besede v zvezi s postopki kršitve. Ampak, če nameravamo začeti s temi ogledi leta 2012, potem boste imeli pregled nad svojim delom šele do konca leta leta 2012. In če boste začeli postopek kršitve do te ali one države članice, to tirja leto pa pol dejansko. In torej, tukaj bomo že nekje leta 2014. Torej, eh, in eh, seveda, če eh, hočemo prizade, če prizadanemo dotično državo članico, s tem ne bomo prizadeli konkretnega kršitelja. In dejansko tukaj je zgodovina, ki sega že v leto 1999, torej zelo dolga, dolga zgodovina. Vaše besede v zvezi z postopki kršitve niso naredili name nobenega posebnega vtisa, kar doslej ni bilo ničesar storjenega. Torej, kaj lahko potegnemo iz tega popolnega uh, se popolne polomije. Uh, torej, kaj mislite, boste samo nekako tam sedeli in gledali, kaj se dogaja, kaj ti karkoli komisija zapiše, vsekakor pravzaprav potem uh, čaka tam le tri ali štiri leta, preden se začenja izvajati. In torej, mi potrebujemo neke ukrepe, e, takoj uh, stroški so se že povečali za 8 oziroma 13 odstotkov v primerjavi z uh, drugimi načini pridelave kokoši nesnici. In kaj naj storimo? Recimo Belgija pred nedavnim sklenila, da jim da na voljo še eno leto. In to je recimo, kaj mislite, da to prispeva k verodostojnosti Evropske unije? Jaz bi rada vedela od vas, kaj ti že je bilo rečeno, radi bi vedeli od vas, kaj boste postorili s temi milijoni jajc, ki 1. januarja ne e, bodo pridelana e, v skladu s pravilju. Ih ne bo, njih ne bo mogoče prodajati ali pa jih bomo lahko prodajali samo v tisti državi članici, jih bomo označili, kaj bomo storili z uvozom iz tretjih držav. Vsa ta vprašanja so brez odgovora. In mislim, da ta odbor ima vsega čez glavo, ima čez glavo vseh teh besed, ampak brez nikakršnih dejanj. Hvala lepa. Tack, herr ordförande, ja. och tack, kommissionär Edaling. Hvala lepa. Eh, zahvaljujem se sicer komisarju Dalju za prisotnost, ampak. Eh, ne vem kdaj in eh, če se vam bomo morali zahvaliti, kaj se bo dogodilo konkretno s 1. januarjem naslednjega leta. To je <clears throat> eden od prvih primerov, ko zakonodaja Evropske unije je postavljena res pred, eh, pred izzijo, a bomo sposobni se držati predpisov, ki so bili sprijeti v Bruslu in Strasburgu, ali pa eh, se enostavno lahko požvižgamo na ta pravila. <clears throat> Vsi govorijo o teh kokoših nesnicah. Jutri pa se bomo soočali morda z kakim drugim problemom ali čez leto dni s, še z kakim drugim, recimo čez eno leto z direktivo o, o, o, o prašičereji, torej o prašičih. In Tisto direktivo bo treba začeti izvajati s 1. januarjem 2013. Kaj bo s to direktivo? Eh, naše svinje bodo imele boljše življenje 1. januarja 2013 ali pa ne? Ali pa bo imeli na tisoče in tisoče svinja, ki eh, bodo še živele privezane? Torej, prišel je trenutek, nastopil je trenutek v odboru Agri, da uh, gledamo na to, kar se bo dogajalo čez eno leto. Pri tem pa ne smemo pozabiti na prašičereje, samo zato, ker zdaj govorimo o kokoših nesnicah. In še drugo vprašanje, ki ga želim postaviti. Ko bo uh, padel predlog eh, o strategiji za varstvo dobrega počutja živali za obdobje 2011-2015, kaj ti leto 2011 se že bliža koncu in nismo videli nikakršne strategije. Hvala lepa. Grazie, onorevole. Hvala lepa. Zahvaljujemo se vam, sedaj pa predajamo bes... Eh, zahvaljujemo se gospodu Polsonu, zdaj pa gospoda, gospa Kras. Hvala lepa. Moram reči, da sem zgrožena. Namreč v osnovi ste pravzaprav povedali isto zadevo, kot ste jo povedali pred par tedni na temo jajc. Ponovili ste to pred Evropskim parlamentom in zdi se mi, da to ni nič novega. Vemo, 1.1.2012 je ta dan D in vemo tudi, da 1. 1. 2012 bomo imeli na trgu ogromno na milijone nezakonitih jajc, zato ker pač ta jajca ne bodo več v skladu z našo zakonodajo. Dejali ste, da boste sprožili postope kršitve. Kaj zdaj to pomeni? Če se bo kaj zgodilo, potem lahko na miru čakamo. Kaj to konkretno pomeni? Ali bodo države, vlade morale plačevati Skratka, prosim za podrobno razlago. Pa še, koliko milijonov jajc se to tiče? Dovolj domišljije imam, da si lahko predstavljam, kaj se bo zgodilo 1.1.2012, ko bo potrebno na milijone jajc uničevati. Bojim se, da bo prišlo do masovnega škandala. In mislim, da ne smemo zavajati potrošnikov. Mi smo si prizadevali, da bi v preteklih mesecih našli neke pogodbene rešitve, ampak zdi se, da nas vi ne jemljete resno in ne zavedate se, da bodo državljani nas jemali resno oziroma nas ne morejo, če bomo ravnali tako neresno. Pa še nekaj, kar zadeva sodbo V zvezi z medom iz septembra 2012 moje vprašanje, ta primer jasno kaže, da so bivanje med GSO in tradicionalnimi proizvodi ne obstaja. Gospod Dali, ali boste pripustili gojenje gensko spremenjenih organizmov ali pa boste zaščitili tradicionalno kmetijstvo pred GSO? Kako boste omogočili potrošnikom, da lahko uživajo med brez gensko spremenjenih organizmov? To namreč zahteva sodba sodišča. Hvala. Jim Nicholson, poi Peter Gjar. Jim. Jim Nicholson. Uh, thank, thank you, chair. Hvala. Rad bi bil prijazen do komisarja za spremembo, za razliko od nekaterih pred menoj in eh, poskusil bi ugotoviti, ali lahko najdemo neko pot naprej. Od četrtka prejšnjega tedna do sedaj smo dobili britanski poslanci 6000 elektronskih sporočil. To je eno in isto pismo, ki kroži na okrog, ampak moram reči, gospod komisar, da vlada velika zaskrbljenost. Ne bom ponavljal vse to, kar so povedali drugi pred menoj, ampak dejstvo je, da bomo imeli 1. januarja kakih 80 milijonov jajc, ki bodo proizvedene v Evropski uniji, pa ne bodo proizvedene v skladu z zakonodajo. In zanima me, kaj boste naredili, kaj se bo zgodilo s temi jajci? To je veliko vprašanje. Veliko kmetov namreč je masovno investiralo za to to, da so njihove kmetije sedaj izpolnile standarde, ogromno denarja so porabili in sedaj jih bo to stalo več pri proizvodni jajc. Kaj torej pomeni, ko pravite, da boste sprožili postopke kršitev, da boste poslali svoje ljudi v države kršiteljice? Ali lahko poveste, katere so tiste države, Morda bi bilo pametno, če izvemo, kdo so tiste države, ki pa vse verjetnosti ne bodo izpolnile vseh obveznosti. Skratka, katere bodo ciljne države in kaj boste naredili v kršitvenem postopku? Dejstvo je, da tisti, ki so uložili, morajo denar vrniti, ker banke pritiskajo na nje. Ali boste izvažali jajca? Kaj pa jajčni prah? ki se proizvaja v proizvodni. Kaj pa države, ki bodo verjetno same ukrepale, da zaščitijo svoje kmete? Hvala, Jim. Lepo prosim, kolegi, da danes se ne znesete preveč nad komisarjem Daljem in boste potem prenežni prihodni teden s komisarjem Čolosov. Skratka, dozirajte svojo jezo. Petar Jar, potem pa Rans Garcia. Ja Hvala lepa. Gre za zelo pomembno vprašanje. Če zakonodajo sprejemamo, jo je treba tudi izvajati. V Evropskem parlamentu se mi potem ni treba truditi več Namreč mi sprejemamo zakonodajo, ampak zdi se, da to nikogar ne zanima. In ta primer, kokoši nesnice, je zelo slab primer. 12 let časa je bilo. Se pravi, to ni nek nenadni naravni dogodek. Vsi so imeli čas, da se pripravijo. In kljub temu se zdi, da v nekaterih delih Evrope to nikogar ne zanima. Mi, skupaj s komisijo, pa se mi zdi, da smo pravzaprav to nekako tolerirali. Pred dvema letoma smo najavili moratori. Komisija je dejala, da do dneva D bodo vsi uresničili zakonodajo. Mi smo že takrat bili kritični. Rekli smo, da nekatere regije enostavno ne bodo zmogle. In kaj bomo sedaj naredili na dan D? Zelo odkrito povem, postopek kršitve je premalo. ampak moram vedeti, kaj se bo pa zgodilo v državah članicah. Tudi države članice tukaj lahko odigrajo svojo vlogo. Tako da, če dopolnim svoje kolege, bi tudi jaz vprašal, kaj se bo zgodilo 1. januarja 2012, ko bomo silili naše potrošnike, da uživajo nezakonito proizvedena jajca. Drugič, med. Vi ste sicer povedali svoj odgovor, ampak tu so zdaj nekatera praktična vprašanja. Kako bomo razlikovali med krmo in živili? V krmi je nekaj dopustno, pri živilih ne. Kako bomo to razlikovali? Na podlagi sodbe bi se morali zamisliti, kaj bomo naredili s samostojnimi izjavami držav članic. Čebele ne poznajo meja. Čebel ne zanima, če je nekaj dovoljeno v Nemčiji, na Češkem pa ne. Čebele preletijo mejo. In kar zadeva mejne vrednosti, se mi zdi, da moramo razmišljati o nekih tehničnih mejnih vrednostih. Hvala. Hvala. Rans Garcia, potem kolega Des. Hvala lepa, gospod komisar, da ste prišli k nam. Zelo pozorno sem poslušala to, kar ste povedali, španski proizvajalci. Prosijo, da bi počakali do leta 2014, preden se uveljavijo take kletke. Potrošniki izven Evropske unije. V Mehiki, ZDA bodo imeli korist, oni bodo namreč lahko izvažali jajca, jajca kokoši, ki so v veliko slabših pogojih kot pa kokoši, ki živijo pri nas. Torej, kaj se bo zgodilo z jajci, ki se proizvajajo v veliko slabših okoliščinah, pod veliko slabšimi pogoji kot pri nas? in kako boste poskrbeli za cene. Če ne bo ustreznega ravnovesja, se lahko zgodi, da bomo imeli nepošteno cenovno tekmo. Poleg tega moramo biti pozorni na jajca, ki se bodo um, uvažala. Zdaj pa še med. Obveznost avtorizacije že danes obstaja predpisan odstotek GSO, ampak kaj bo dala na voljo komisija za to, da se pospeši administrativni postopek? Tu lahko namreč pride do plaza. 80 odstotkov Španije je odprta za GSO. Med proizveden v moji državi bo torej moral biti predmet neke skupne avtorizacije. Upam, komisija ne bo uničila vseh proizvajalcev. Tudi stalni odbor je zasedal 22. septembra. Dejstvo je, da in to me zanima, ali ste z tega sestanka uspeli kaj odnesti. Albertes. Jetzt. Ja. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar Dali. Mnoge kolegice in kolegi so bili danes kritični do vas. Češ, da ne ravnate dovolj strogo. Sedem let sem že tu v parlamentu in tudi v zadnjih petih letih sem imel veliko opravka z vami. Kljub kritiki, ki ste jo danes slišali, vam obljubljam podporo. Namreč spoznal sem vas kot komisarja, ki je vedno ukrepal, ko je bilo to potrebno. In predvidevam, da tudi v tej zahtevni zadevi, namreč pri kokoših nesnicah in sodišču oziroma sodbi sodišča Evropskih skupnosti, boste uspeli poiskati ustrezno rešitev. Mi, kot poslanci, pa smo pripravljeni skupaj z vami poiskati dobre rešitve ki bodo omogočile, da se bodo sklepi, ki jih je Evropa sprejela, tudi izvajali. Kot so že povedali kolegice in kolegi, je bilo časa za prehod več kot dovolj. Gospa Megines. Uh, hvala, gospod predsednik, in hvala lepa, gospod komisar. Zelo konkretno vprašanje imam. Ali bodo jajca proizvedena v konvencionalnih kletkah ostala v prodaji po 1. januarju 2012 v Evropski uniji namreč? Drugo vprašanje. Ali bo komisija omejila trgovino s takimi jajci in kako boste to naredili? Tretje vprašanje. Usmerjanje na države članice. Ali se boste ciljno usmerili na države, ki so se uskladile ali tiste, ki se niso. Namreč, če boste začeli najprej z ta pridnimi državami, lahko traja še deset let, preden pridete do tistih, ki svoje domače naloge niso naredile. Dejstvo je, da gre za vprašanje, ki bo od vas zahtevalo, da boste pravzaprav čarovnik, da razrešite ta problem. Ampak za tiste proizvajalce, ki so investirali v sistemu bogatenih kletk, za nje bo seveda to problem in se bodo verjetno jezili na nas, če bodo drugi lahko trgovali, tudi če niso mm, imeli te naložbe. Razumem pa tudi špansko kolegico, ki pravi, da niso imeli dovolj časa. Prosim za odgovor. Le, le Hvala. Sledi pa gospa Lebrun. Merci, Je ne voudrais pas ajouter ma voix au concert. Hvala, gospod predsednik. Ne bom se pridružila vsem, ki so se danes zgražali, bi pa rekla, da je bil komisar zelo ambiciozen, za kar se mu zahvaljujem. Ampak, namreč vedno je kak ampak. Komisija je namreč uložila svežen za enotni trg. To je zelo pomembno, če se želimo izkopati iz danje krize. Vemo, da je to lahko tudi pomembno orodje za rast. Komisar in to, kar je povedal, pravzaprav pomeni, da bodo kaznovani tisti, ki so spoštovali zakonodajo. Želimo pa, da je komisija varuhinja pogodb. Zato želim, da bo komisija spregovorila dovolj trdo v odnosu do tistih, ki zakonodaje ne spoštujejo. Kot so dejali kolegi, želimo jasne predpise in v mislih imam predvsem države, tudi moja recimo, ki so spoštovale zakonodajo. Druge države pa še vedno niso usklajene. In zato se mi zdi, da je nujno, nujno, tako formalno gledano, kot tudi vsebinsko, da komisija pokaže, da lahko odigra svojo vlogo kot izvršni organ Evropske unije. To lahko naredi z zelo jasnimi pravili ali pa s tem, da pomaga proizvajalcem v tistih državah, ki že spoštujejo zakonodajo. In ob koncu, kot je bilo že povedano, na terenu, v naših volivnih okrožjih, se ljudje pritožujejo nad tem. In mislim, da smo na poti k škandalu, če ne bomo od komisije dobili praktičnih odgovorov. Še deset vas imam na seznamu, prosim, da spoštujete svoj čas. Martin Ošlin. Gospod komisar, dovolite mi, da ne načenjam še enkrat tematike jajc, ker je bilo že veliko govora, ampak Samo eno vprašanje. Imenujte konkretno države, ki niso izpolnile svojih obveznosti in ali drži, da v določenih državah sploh še ni bilo nič narejenega. Zdaj pa med. Situacijo ste pravilno opisali. Imamo situacijo, ko pravzaprav nihče ne ve, kako ravnati z sodbo Evropskega sodišča. In Veliko ste govorili o kontroli medu, ampak v osnovi to zahteva, da se dejansko ponovno prevetri pravila za gojenje GSO-jev. Dejansko bi potrebovali za vsako čebeljo družino prostor prost GSO-jev, kajti sicer ne moremo imeti medu brez GSO. -jev. In tudi ničelno toleranco ste zastopali, vendar to tu ne zdrži, kajti v tem primeru bi to pomenilo, da tudi v medu ne smemo imeti GSO-jev. Ali torej boste postavili v središče ne samo kontrole medu, ampak tudi načine gojenja? Agnjo. Minuto. Gospod Anjo. Hvala, gospod predsednik. Prosim, da ne štejete mojega časa, dokler me komisar ne bo gledal. Upal sem, da bom slišal kaj koristnega od vas. To, kar ste povedali, ni nič. Če ne boste imeli tovornjakov, s katerimi se bo jajca 1. januarja odvažalo in uničevalo, potem ni nič. Želimo, da vsi, ki ne spoštujejo zakonodaje, to naredijo. In kaj to pomeni? To pomeni, da bo to pravzaprav neko dovoljenje za uporabo baterijske reje. Ljudje me sprašujejo naslednjo. Lahko me obtožite, da sem mali anglež, ampak želim, da moji voljivci pišejo moji vladi, vlada pa naj pritiska na ljudi, ki uvažajo taka jajca. Prav tako sem slišal, da imamo 25, 23 distribucijskih verik. Naj se pove, odkot dobivajo jajca. Na ta način bomo v Veliki Britaniji poskusili zaščititi naše potrošnike. Rejme. Hvala. Reimers in potem Smit. Eh, Hvala. Ne bom govorila hitreje, ker že tako zelo pogosto govorim. Najprej jajca iz kletk. Ves čas govorimo o nezakonitih jajcih, ampak pravzaprav so to nezakonite kokoši. Če je kletka nelegalna, potem je najprej nelegalna kokoš, ali potem jajce. In zato, kako bomo osvobodili te kokoši iz kletk. To pomeni, torej imate veliko podporo za to, da energično uklep, okrepate proti tem državam, ki se ne držijo zakonodaje. Časa za prehod je bilo dovolj, eh, dovolj dolgo je bilo prehodno obdobje in celo denar se je namenjal za prehod. Tudi to je treba upoštevati. Podjetja se je celo podpiralo pri tem prehodu. Torej, moramo tudi previdno ravnati z našim proračunskim denarjem. V prihodnje sedaj ne bo več denarja za tiste, ki so to naredili. Ali ste dovolj pogumni za to, da se odločno spravite na tiste, ki se niso uskladili? Zdaj pa še med. Sodba Evropskega sodišča pravi, da smo pravzaprav zamudili pravi čas za sobivanje. Samo v Evropi govorimo o ničti toleranci in o pravilih o oddaljenosti. Vedeti pa moramo, da se proizvajajo živila, ki jih uvažamo v Evropsko unijo, da se ta živila proizvajajo skupaj z gensko spremenjenimi organizmi. In zato moramo poskrbeti, da bomo tu naredili korak naprej. Vestri. Gospod Šmit? Hvala. Ne bom ponavljal ničesar, kar so povedali drugi pred menoj in komisar. Sledil bom Jimu Nicholsonu in bil tudi sam prijazen do vas. Ampak ne razumete narobe. Naše frustracije zaradi neukrepanja. Mi moramo v naših volivnih okrožjih zagovarjati pravila Evropske unije pred našimi kmetovalci in to postaja vse težje. Vaše službe verjetno poznajo primere elektronske identifikacije ovac. Skratka, zelo težko je spoštovati ta pravila. Besede, ki sem jih slišal, predstavljajo moralni hazard oziroma moralno nevarnost, kajti če ne bomo ravnali odločno, potem se bo sicer sprožil postopek kršitve, ampak to bo trajalo dolgo časa, potem se bo v svetu cincalo o tem, kakšna ne bo kazen, to je prepočasi in premalo. Potrebujemo neposredne gospodarske spodbude za tiste, ki bodo proizvajali mm, jajca, ki bodo usklajena. Mi vas pozivamo, da ste stroži proti posameznim državam članicam. Mislim, da ne bi bilo prav, če bi uničili toliko hrane, ampak kar zadeva gospodarski interes, imam zelo konkretno vprašanje. Glede na to, da bodo ti izdelki nezakoniti po novem letu, ali mi lahko potrdite, da države članice, ki bodo zaprle svoje meje za te izdelke, bodo do tega povsem upravičene? Še na kratko o medu. Mnenje EFSE o medu bi lahko uporabili tudi retrospektivno. In tu se ponovno vračam k moralni nevarnosti. To namreč pošilja najslabše možno sporočilo vsem proizvajalcem. In ob tem, kakšno časovnico imate v zvezi z mnenjem EFSE in katera nadomestila za proizvajalce ste predvideli? Bove. Kolega Silvestris, potem pa kolega Bove. Misarjo. Hvala, komisar. Hvala, da ste danes prišli v našo sredino in hvala, da ste nam povedali to, kar ste nam morali povedati. Namreč 1. januarja prihodnje leto stopi v veljavo nova zakonodaja in kdor se ne bo prilagodil, bo sankcioniran. To ste nam morali povedati in ste tako tudi naredili. Zdaj pa mi dovolite, da povem nekaj drugega. Najavili ste, da boste poskrbeli za to, da se zelo energično in zelo odločno naredi tisto, kar je treba narediti. Rekli ste, da boste ukrepali po zakonih, vendar pa obstajajo tudi določeni razlogi. Namreč tisti, ki se niso uskladili, tega niso naredili ne zato, ker ne bi hoteli, ampak ker niso mogli. Tisti, ki se niso uskladili, Tega niso naredili zato, da bodo ta denar lahko porabili kje drugije, pač pa ker jim je kriza to preprečila. Če bodo ukrepi Evrope enaki še dodatnim sankcijam proti proizvajalcem, potem bomo videli, kaj se bo zgodilo. Tisti, ki ne bodo usklajeni, bojo nehali proizvajati. In če se to zgodi ali pa če preprečimo trgovanje, kaj se bo zgodilo? Ali bomo zaščitili vse kokoši? Ko Ne, rezultat bo, da bomo še pospešili proizvodnjo izven EU-ja in ta proizvodnja se odvija v veliko, veliko slabših pogojih, kot pa pogoji, ki sedaj veljajo v državah članicah Evropske unije. Med sprejetjem zakonodaje in uveljavitvijo je pomemben element. To pa je gospodarska kriza, ki ovira tudi kmetijsko proizvodnjo. Mi želimo tukaj sedaj posredovati z železno roko. Vse to je morda prav, ampak ne v tem trenutku. Zato se mi zdi, da bi potrebovali še dodatne ukrepe, ki bi omogočili vsaj trgovanje s temi jajci ali pa če bi znotraj držav proizvajalk zagotovili tako možnost. Tudi za tiste, ki še niso usklajeni z zakonodajo. Tako da moramo biti trdni in odločni, kar zadeva načela. Ampak glede na to, kaj se je dogajalo v zadnjih mesecih in v zadnjih letih, potrebujemo tudi neke spremljevalne ukrepe. Kolegi prej so povedali, da so znotraj tako imenovanih PSR dali na voljo tudi določena sredstva za gospodarsko podporo pri naložbah, pri spremembi teh kletk. In nadaljna sredstva, gospod komisar, s katerimi bi pomagali tistim, ki se še niso uspeli uskladiti, ta sredstva bi morda lahko bila korisna. Če zaključim, gospod komisar. Poleg zakonov imejte v mislih tudi dejansko situacijo, kajti kaznovanje danes bi pomenilo še dodatno breme za naše proizvajalce in to bi samo pospešilo uvoz iz držav, kjer so pogoji še veliko slabši. E kolega Bove in potem kolega Lajon. Euh, Gospod komisar, nimam navade vam čestitati, ampak danes to bom to storil, kajti mislim, da vsaj enkrat bo komisija res eh, šla do konca z nekim predpisom, ki eh, gre v smer eh, dejansko dobrega počutja živali. Veliko krat govorimo o, konkretno o predelovalcih, ampak ne govorimo o živalih. To dejansko izboljšuje predpise, ki gredo v smer tudi interesov dobrega počutja živali. Torej, mislim, da je to pomembno. Moramo biti pozorni, moramo poznati vse predpise, predpise v zvezi z uvoženimi eh, pridelki, kajti eh, seveda ne bi bilo normalno, da bi imeli en režim v okviru Evropske unije in pa, da kar zadeva uvožene proizvode, pa bi recimo sprejeli popolnoma drugačen režim. Ne, moramo iti v smer harmonizacije eh, v širšem pomenu besede. Druga stvar. GSO imam tri vprašanja, ki so zelo enostavna. Prvič, komi, ali komisija Je, ali je komisija ocenila a, dejansko raven a, kontaminacije peloda in medu v Evropi in kako bomo o, izvedli to oceno? Glede na to, da, da obstaja ta kontaminacija in ker imamo tudi zakonodajo, ampak ker a, glede na to, da a, v, pri uvozu imamo tudi prisotnost delcev, recimo oljne repice in tudi bombarde, opažanj drug, drugih eh, pridelkov, ki prihajajo iz gensko spremenjenih organizmov, kako bomo ravnali v tem primeru, moramo biti jasni, moramo to prepovedati. Torej, vemo, kaj predpisuje zakonodaja, ampak eh, se Evropska unija mora imeti jasnejše stališče v zvezi s tem. In še tretjič, kakšne vrste ukrepe eh, bi sprejeli, ukolikor bi prišlo do uh, dejansko uh, izključitve določenih vrst medu uh, na škodo dotičnih čebelarjev. In še nekaj, ali komisija namerava prevzeti določene ukrepe za seznanjanje potrošnikov, recimo, ko, gremo, ko gre za uvožen med iz Argentine, mislim, da bi morali uh, predvideti neko znako za nalepko, na katere naj piše med z gensko spremenjenimi organizmi mehanizmi, tako da bodo potrošniki lahko sklenili, kaj naj kupijo. Uh, <coughs> gospod Lajons. Hvala. Mislim, da smo lahko hvaležni, gospod komisar, da ste se odločili, da pridete k nam in da se sami soočite z nami in da niste poslali nekega uslužbenca, ki bi zagovarjal, česar se zagovarjati ne da. Imam pa nekaj resnih vprašanj, ki mislim, da bi jih morali poznati. Kaj mi kot poslanci lahko povemo našim potrošnikom? Kaj naj jaz rečem potrošnikom? Kaj da se bo zgodilo 1. januarja? Kaj naj povem nekomu, ki je uložil 12 milijonov funtov zato, da je prešel iz obogatenih kletk v talno rejo oziroma v prosto živeče živali. Kaj lahko naredimo? Morda se niti ne bo vedelo, kdo proizvaja ta jajca. Ljudje s tem ne bodo zadovoljni. Evropska pravila, evropska zakonodaja, vse to se postavlja pod vprašaj. Zakaj bi kdo spoštoval zakone? Saj je itak vse eno. Ampak ta odgovor, gospod komisar, ni dovolj. Lepo prosim, pripravite načrt, ki vsebuje tudi ukrepe in želimo, da se zaščiti potrošnike ki pričakujejo, da bodo s 1. januarjem jedli jajca proizvedena v prijaznih okoliščinah. In nekateri so vložili na milijone funtov za to, da bi se to res zgodilo. Mikrofon, prosim. Merci, monsieur le président. Ma question, monsieur le commissaire, porte sur euh, le miel. Hvala, predsednik. Moje vprašanje zadeva med in sicer izvajanje sodbe Evropskega sodišča lahko spodbudi tudi selitev proizvodnje medu, ki ga porabijo evropski potrošniki, ampak lahko tudi spodbudi ponarejanje medu. Kaj ti obstaja enostavna tehnika in sicer to, da vzamemo pelod iz medu. Pelod je pomemben element za sledljivost medu in eh, jutri katerikoli uvoznik bo lahko enostavno odstranil pelod iz medu. Dejansko po klasifikacijah bo to še vedno med, ampak tukaj bomo tvegali, da izgubimo določene kapitale in da a, to vpliva potem tudi konkretno na ceno za potrošnika. A, mislite, da bi lahko morda našli neko drugo rešitev in da bi pregledali direktivo o medu za to, da bo v skladu z a, seveda predpisi iz leta 2004, a, kjer piše, da eh, med ne sme spadati na področje, ne spada na področje direktive iz leta 2003. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo besedo gospodu Blatenfeldu. Hvala lepa. Večina proizvajalcev že sedaj uporablja večje kletke in občutek imajo, da bo Evropska komisija zelo strogo spoštovala pravila in tu sedaj že tečejo priprave, da se stare kletke odpelje v Ukrajino, ker se bo proizvodnja nadaljevala, kar pomeni, da se bodo jajca iz teh starih kletk uvažala v Evropo. To nas privede do zelo pomembne lekcije. Namreč razlog, da se stare kletke uporabljajo v tem trenutku, je to, da se da s tem zaslužiti denar. Če greste v trgovino in si pogledate jajca, potem boste videli, da konvencionalna jajca stanejo manj. Veliko je bilo ljudi, ki so izgubili svoje delo. In nekateri ljudje porabijo 40 do 50 odstotkov svojega prihodka za hrano. In ti ljudje enostavno nimajo dovolj denarja, da bi kupovali hrano proizvedeno pod strožnimi predpisi. Zato vsakokrat, ko uvajamo nova pravila na področju zdravja in dobrega počutja živali, moramo imeti v mislih tudi te ljudi. Kar zadeva mm, ta jajca, nekateri to povezujejo z uporabo fosilnih goril. Imam pa eno vprašanje. Zadovoljni ste bili z zelo gladkim odločanjem. Kaj pa amandmaj Evropskega parlamenta? Radi bi spregovorili ne samo o socialno-gospodarskih razlogih za omejitev uporabe GSO-jev, ampak tukaj govorimo tudi o varnosti hrane in o okoljskih vprašanjih. Ali je to tudi v skladu? Izvolite, gospa Luling, pa bo potem zaključila. Hvala, predsednik. Mislim, da ko uh, sprejemamo uh, evropsko zakonodajo, bi se morali najprej spomniti, da moramo uh, skrbeti najprej za dobro počutje ljudi, uh, raje kot za dobro počutje uh, živali. Kaj ti? kajti negativne posledice bodo prizadele predvsem človeka, tudi zaposlovanje in tako dalje. Ampak jaz bi rada postavila neko vprašanje, ki zadeva čebelarje. Čisto kratka bom. Jaz sem tudi prepričana, da nekateri čebeljari so se začeli prehitro eh, veseliti nad eh, to sodbo Evropskega sodišča, predvsem tisti, ki zelo nasprotujejo GSO-jem. Zdaj pa, ko začenjajo razmišljati, morda bavarski eh, čebeljari so um, ugotovili, da niso s tem zelo, da so sprožili celo zadevo, niso zelo pomagali ne sebi, niti ostalim uh, čebeljarjem dejansko uh, tukaj uh, nis, nismo, nimamo veliko primerov čebeljarske dejavnosti na območjih, kjer prihaja tudi do pridelave GSO-jo. Tudi, če bomo uh, dejansko povzročili izgon teh čebeljarjev, kdo bo potem plačeval nadomestila čebeljarjem, ki bodo ob določen dobiček? Hvala lepa. Na zadnje še gospod Ashworth. Na to pa bomo ponovno predali besedo gospodu Dalju oziroma Pogu pogumnemu komisarju dali. Uh, Mislim, da bi vam skupaj z gospodom Nicholsonom moral stvr, podati malo podpore. Namreč države članice so se leta 1999 odločile za prehodno obdobje in um, zahtevale od industrije. Uh, baterijsko rejo. Torej, države članice 12 let niso izpolnile svojih obveznosti in eh, niso pritisnile na lastno industrijo, da pride do tega prehoda in komisar se sedaj je znašel v zelo težki situaciji. Uh, toliko pač čutim sožalja do vas. Vendar pa bi vendarle hotel vedeti kot kolegi, kaj se bo zgodilo 2. januarja, kaj boste naredili s temi jajci in eh, kako boste se obrnili na tiste proizvajalce v moji državi in druge, ki so ogromno že investirali eh, v zahtevano ustrezno opremo. Eh, govorili ste o tožbah proti tem državami, in vsi vemo, kako dolgo se to vleče, in vsi vemo, da ne na zadnje bo to pomenilo, da bo eh, Evropska komisija samo še manj popularna. Zato bi vas vprašal, kaj boste točno naredili 2. januarja in kaj lahko mi rečemo našim kmetovalcem v državah doma, ki so seveda šli v investicije. Hvala lepa, hvala vsem kolegom, ki ste se oglasili v razpravi in sedaj dajem eh, besedo komisarju, da eh, odgovori in seveda, da nam zagotovi, da bo prišlo dejansko do izvajanja te 12-letne odločitve. Eh, namreč dvakrat eh, ste podpisali prvič kot minister to odločitev, sedaj pa kot komisar. Najlepše hvala, gospod eh, predsednik, in hvala za te uh, živahne in raznolike komentarje, ki smo jih danes slišali. Naj stvari postavim v določeno perspektivo. Eh, nisem tisti, ki želim predajati odgovornost naprej, ampak gre za pristojnosti na tem področju. Zelo dobro rečete, kaj je komisija naredila, da ni več baterijske reje, ampak komisija nima nobene pravne podlage, da bi to zagotovila. Države članice so tiste, te so odgovorne in pristojne za to. Jaz kot komisar sem večkrat letos to izpostavil državam članicam na uh, kmetijskem svetu in ponavljal sem isto, zato da bi jih pripravil do tega, da spoštujejo to direktivo. Ampak gre za njihovo odgovornost. Uh, upam, da ne boste razumeli, da enostavno rečem, to ni moja odgovornost, kajti vsi mi smo uh, del tega problema in vsi moramo najti rešitev za njega ampak želel bi, da v tej dvorani razumete, kje točno so pristojnosti in kdo pravzaprav bi moral uh, ukrepati za to, da uh, se spoštujejo različne direktive in uredbe, ki jih sprejemamo v zakonodajnem procesu. Torej, moj velik problem je v tem, da moram poskušati pripraviti države članice, da ukrepajo. Tudi potem, ko sem jih večkrat prosil za spremembo in zelo zahteval, določene države članice nam do današnjega dne niso podale informacijo o situaciji v njihovih eh, doma. Mačarska, Italija, Latvija, Španija in Grčija so te države. To so države, ki nam sploh še niso dale podatkov o stanju, v, pri njih. Potem je tukaj Belgija, Bolgarija, Cipr, Francija, Poljska, Portugalska in Romunija. Te države ne bodo v celoti spoštovali te direktive do zadanega roka. Torej, 12 držav članic so, je problematičnih. Ne bom rekel, da vse kokoši, ki jih redijo, vse uh, nesnice, uh, ki jih redijo v teh državah, so problematične, ampak odstotek, včasih gre za večji odstotek ali za manjši odstotek proizvodnje uh, iz teh držav, bo 1. januarja 2012 nezakonit. In še nekaj naj izpostavim. V politiki se pro, so problemi le redko kdaj enodimenzionalni. Če bi ta problem bil enodimenzionalen, bi bila rešitev zelo enostavna. Šel bi k odvetnikom, odvetniki bi rekli, vsako jajce predelano v baterijski reji je nezakonito in ga je treba uničiti. Torej, potem pač sledimo vaši sugestiji, gremo tja, ne vem točno kako. Mogoče vzpostavimo mogoče kakšno uh, delovno skupino iz vseh držav članic, ki se potem na poti in uniči vse te um, kokoši nesnici in, ja, uh, in jajca, ki nastanejo v baterijski reji. To je ena od rešitev. In to je. Um, logična rešitev, če bi bil problem enodimenzionalen, ampak problem je več kot to. Ima tudi gospodarsko dimenzijo v državah, ki proizvajajo to, ta jajca. Nekatere so v, že sedaj v hudi krizi. Drugo, to bo tukaj, tukaj, tukaj je tudi še uh, dimenzija potrošnikov, kar se tiče dobro nabave oziroma ponudbe in popraševanja po jajcih, potrebujemo politično rešitev. Ne moremo uporabiti pravne rešitve in reči, vse, uh, vse jajca so predelana nezakonito in zato jih je treba vse uničiti. Tega ne moremo narediti in to ni rešitev. Kaj se zauzemam? Zakaj se zauzemam? Kaj je treba narediti? In to vedno ponavljam. Še vedno nimam pravne ga stališča, ali to lahko naredim, ali lahko zadržim vse, vsa jajca, ki niso pridelana v skladu za novo direktivo, eh, ter jih zadržati znotraj eh, države, kjer so pridelana in te se pri tem uporabljajo le za proizvodnjo, ne pa za eh, potrošnjo ljudi. Mislim, da bi bila to prava rešitev, ampak nimamo še pravne osnove za to. Na ta način bi lahko vse rejce oziroma proizvajalce, ki so investirali eh, v eh, nebaterijsko rego, zaščitili pred nekonkurenčnimi jajci, ki so cenejša in tudi nižja cena jajc za proizvodnjo bi potem dejansko prispela silila vse eh, rejce, da popravijo situacijo. To je rešitev, ki jo jaz vidim, ne morem vam je pa obljubiti, ker, nisa, ker mi ni še čisto jasno, eh, kakšne so implikacije. Z svojo službo, z različnimi državami članicami sodelujem in poskušamo najti neke vrste rešitev v tem okviru. Toliko o kokoših mesnicah. Glede GSO-jev, gensko spremenjenih organizmov, mislim, da je vprašanje GSO-jev in medu vprašanje sobivanja. Torej, sprva morali bomo dejansko revidirati obstoječa pravila o sobivanju, še posebej med eh, proizvajalci medu in pridelovalci GSO-jev in seveda vprašanje dovoljenj. Kot sem že rekel, že smo dali navodile EFSI, da začne z analizami za izdajanje dovolen, da se zagotovi eh, oziroma gotovi, kakšna je varnost tega peloda in medu in da eh, svetuje, kakšno dovolenje se tukaj lahko izda. Kar se tiče pridelave, to je bilo tudi omenjeno, to, kar lahko rečem, je naslednje. Nimamo uh, tukaj amadmajev parlamenta. Pripričani smo, da lahko sodelujemo s parlamentom pri teh uh, amadmajih, ki so do zdaj bili sprejeti oziroma vsaj dogovorili ste se o njih, uh, ko gre za vaše stališče to je uh, rešitev, ki jo lahko skupaj poiščemo po uh, nadaljnih razpravah, ampak to je nekaj, uh, kjer lahko skupaj dosežemo cilj. Uh, specifično vprašanje glede um, uh, gos, uh, no, nesnic um, uh, gospe Maginis, ali bodo te ta jajca še vedno v prodaji? Moj odgovor je, ne bi smela, to je moje stališče. Vsaj ne bi smela ostati v prodaji za potrošnike. Eh, ali bo eh, trgovanje z njimi omejeno? Ja, bo in omejila se bo njihova uporaba za proizvodnjo in eh, predelavo, ne pa za potrošnjo. Nič ne obljubljam, ničesar ne obljubljam, jaz samo razlagam moje osebno stališče, eh, način razmišljanja, ampak eh, trenutno je treba še se veliko pogajati z državami članicami in z pravnimi službami. Najlepše hvala. Hvala lepa, komisar Dali. Ne vem, koliko so kolegice in kolegi zadovoljni z tvojimi zaključki, prav gotovo pa nam je všeč tvoja energija, tvoja strast pri reševanju tega problema. Um, mogoče eh, bi bilo dobro povedati potrošniku, kdo je spoštoval in kdo ni spoštoval pravil. To bi bila mogoče neka rešitev. Eh, nekateri so se spet javili k besedi, ne morem več dati vsem besede, ker nas komisar zapušča, to ne bi bilo korektno. Torej prosim za minuto odmora, tako da ga pozdravim, potem pa nadaljujemo šesto točko. Ne premikajte se, prosim. Hvala lepa. Ali začnemo lahko z šesto točko? Smo pripravljeni? Eh, lepo prosim, posedite se, da lahko nadaljujemo. Na voljo imamo samo pol ure, potem pa je sestanek koordinatorjev. Eh, šesta točka dnevnega reda, sprememba uredbe številka 617-2009. Lepo prosim, posedite se tam dolji poslušajte, moramo nadaljevati, ne prosim stati tukaj, če ne vas bom pregnal z kladivom. Torej, sprememba uredbe sveta 617-2009 o odprtju avtonomne tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa. Rad bi vas spomnil, kolegice in kolege, predno bom dal besedo Georgeu Lyonu, da gre za dosje iz leta 1989, ko je eh, Senat za poravnavo sporov Svetovne trgovinske organizacije eh, razsodil, da, eh, da je bila prepoved uvoza govejega meza in mesnih izdelkov iz mesnega goveda, ki je dobivalo nekatere hormone na ravni skupnosti nasproti s sporazumom o uporabi uh, sanitarnih in fitosanih ukrepov. Po, uh, eh, Potem je pa leta 1909 eh, bilo, bil sprejet sporazum, ki po, počasi ukinja zahteve glede sankcij. In, pri tem pa uh, se še vedno uporablja isti sistem za visoko kakovostjo goveje meso, kjer niso bili uporabljeni hormoni. Uh, tarifna kvota je bila sprva postavljena na 20 tisoč ton visoko kakovostnega mesa in je bila usposabljena z uredbo 617-2002 eh, uredbo sveta. Sedaj začenjamo z drugo fazo kot pravi ta sporazum z Združenimi državami Amerike, eh, da bi eh, prekinili vse preostale sankcije, ki so bile uvedene za evropsko blago. In druga, drugi del pa predvideva dodatno razširitev za 25 tisoč ton. Torej od 20 tisoč prehajamo na 25 tisoč ton. Um, o tem dosjeju smo razpravljali tudi med eh, našo misijo v ZDA z ameriškimi oblastmi in mislim, da je pomembno takoj, da kar dam besedo uh, eh, poroče, pripravljalcu, gospodu Georgeu Lyonu, In istočasno pozdravljam predstavnika komisije, ki naj bi bil direktor gospod Koturni. Ja, odlično, z nami je Koturni. No in tako lepo nadaljujemo, ter zvedeli bomo malo več, kako se eh, razporejajo pravice do eh, uvoza upajmo, da bo to čim širše in ne omejeno samo nekatere države. In uh, sprva bi mogoče spregovoril kot turni, gospod direktor, potem pa damo besedo eh, poslancu Lajanu. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod uh, predsednik. Pravzaprav ste zelo dobro že uvodoma uh, razložili, zakaj gre pri tem dosjeju. Sam temu ne morem prav veliko dodati. Mogoče bom uh, Eh, le omenil dva elementa, ki sta pomembna pri vaši oceni. Namreč eh, pri tem eh, dogovoru, sporazumu so obveznosti ZDA in Kanade na osnovi dveh eh, posebnih memorandumov o razumevanju, ki sta bila eh, parafirana in tudi potem podpisana z Evropsko unijo, obe državi sta dejansko izpolnili svoje obveznosti. Eh, Kanada je pred kratkim ukinila vse sankcije, ki jih je bila uh, uvedla in isto velja za ZDA. Posebej bi izpostavil dejstvo, da Združene države Amerike so že vnaprej uh, pr in ne 1. augusta 2012, torej bistveno pred tem datumom, um, Pred so začele z drugo fazo, z uh, vsemi implikacijami glede tarifnih kvot. Torej, situacija je sedaj taka, da imamo sporazuma med ZDA in eh, Kanado, ki se dejansko že izvajata v dobri veri strani naših partnerjev. Vse sankcije so bile ukinjene v primeru ZDA. To se je zgodilo 13 mesecev pred predvidenim rokom, se pravi 1. augustom 2012 in to kaže na nekaj. Eh, sporazumi eh, delujejo dosegli smo dobre rezultate, ker smo jasno uh, vključili mnoge uh, spo, uh, proizvode v mnoge države uh, članice v Evropski uniji. Uh, sedaj lahko začenjamo z drugo fazo, ker povečujemo uh, kvote in omogočimo komisiji, da ima ustrezne pristojnosti, da po potrebi umakne z trga to goveje meso v primeru, če eh, se eh, sporazum ne izvaja z skladu z dogovorom. In to je nekako v skladu z eh, horizontalnimi pristojnostmi glede komitologije po Lizbonski pogodbi. To so glavni elementi tega sporazuma. Mislim, da se enostavno uporabljajo in se izvajajo obveznosti, kot je bilo dogovorjeno. Rezultati so tukaj vidni uh, in uh, sedaj je tudi čas za prehod v drugo fazo, potem pa bomo mogoče naslednje leto. Uh, leta 2 eh, šli še prej eh, v dogovore, ki zahtevajo leto 2013 in potem bomo stvar zaključili z vsemi eh, vključenimi državami, še zlasti ZDA. Najlepše hvala. Grazie. Hvala lepa. Gospod Koturni, niste me odgovorili na tisto vprašanje, ki sem ga zastavil, ampak mogoče poznajem George Lyon. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala komisiji. Uh, tako komisija kot predsednik sta razložila, zakaj gre. Gre za uh, dolgo uh, razpravo o uh, mestnih izdelkih z hormoni in uh, pred senatom za poravnavo sporom smo dejansko izgubili spor. Kathy Ashton je bila naša pogajalka in eh, dosegla je eh, preprost dogovor pot iz te slepe ulice, ZDA so ukinile vse sankcije ki so jih lahko uvedle v okviru STO-ja, ker smo izgubili pravdo in uh, to je veljalo za vse uh, izdelke za, iz mnogih držav članic Evropske unije in sedaj uh, uh, smo pač uh, prišli v to zmanjšanje uh, kvote na 20 tisoč ton v prvi fazi in prehajamo na drugo fazo 25 ton. Ukinjanje uh, Z ukinitvijo sankcij je Italija pridobila si največ, približno 99. Uh, milijonov uh, vredne trgovine, potem eh, Poljska, Grčija, Irska, Nemčija, uh, Danska, Francija, Španija, uh, Avstrija, Belgija, Mačarska in Bolgarija. Te so tudi imele koristi, vendar v manjši meri, ampak prvi uh, koristniki, ki so, uh, so pri tem pridobili so pravzaprav te prve države, ki sem jih omenil na začetku. Ja, vemo, da gre za vprašanje soodločanja in kot parlament lahko stvari spremenijo, če se nam to zdi potrebno. Moja, um, moj načrt ni, da karkoli tukaj spreminjamo. Želim, da čim prej nadaljujemo v skladu z časovnicom. Uh, Eh, tako da dokončno stvari zaključimo 19. in 20. decembra na uh, sestanku SDA, so ukinile sankcije, uh, so šle v bistvu en korak dlje, kot smo mi in do naslednjega augusta se bo cel proces zaslužil. Sankcije za EU in ZDA, mislim, za uh, strani, stališča ZDA to zak, zaključuje uh, spor. Uh, ukinjuje, uh, ukinja nadaljne uh, prepovedi in uh, seveda um, um, še vedno lahko obdržimo svojo lastno prepoved uvoža mesa z hormoni iz ZDA. Odzval se bom na vsa vaša vprašanja po najboljši moči, sposobnosti med razpravo. Hvala. Najlepša hvala. Hvala, George. K besedi so se javili Lebrun in potem še nekdo. Sprva gospa Lebrun. Hvala lepa. <clears throat> Naj dodam še nekaj k temu, kar je že bilo povedano, ker sem poročevalka v senci za uh, mojo skupino. Uh, v tem trenutku je težko povedati, če je to zmaga ali pa ne. E, Navidezno je, ampak e, ne vem, če potem konec koncev bo res tako. E, moramo reči, da je res prišlo do razrešitve tega spora, hkrati pa moramo biti previdni in pozorni. Moramo opozoriti na to, kar je povedal svoj čas Mišel Barnet, takratni minister za kmetijstvo in sicer, da je treba biti zelo pozorni pri izvajanju sporazuma. In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 ta sporazum uresničuje, predvsem se moramo posvetiti vprašanju kakovosti, kako opredeljujemo to kakovost, kaj je goveje meso visoko, visoke kakovosti, to je tema eh, v zvezi s katero obstaja res soglasje med različnimi sogovorniki, je res, je, da bomo tako preusmirili nekoliko razpravo, ampak ne smemo pozabiti tudi na te vidike, tukaj ne gre samo za gospodarstvo. Delaš? Delange. Don't worry, George, I'll be, uh... Ne, skrbi, čisto vljudna bom, George. Na splošno se strinjam za tvojo analizo, da je to uh, situacija, kjer imajo vsi koristi, omeni vsi vse države, imamo različne proizvode. Uh, Včasih težko si predstavljamo, kakšni vse proizvodi so bili prizadeti zaradi tega spora za ZDA in zato je dobro, da se bo ta spor rešil. Rada bi pa to povezala še eno um, temo, uh, če govorimo o, o Uh, visoko uh, kakovostnem govejem uh, mesu, ki ga uvažamo iz ZDA. Vprašanje je, koliko dejansko potem mi mesa uh, povratno lahko izvozimo v ZDA in če prav vem, je to le nič, ker uh, eh, BSE restrikcija uh, ni bila omaknjena za strani ZDA za razliko od Japonske in Kanade. Kolikor vem, eh, zakonodaja, ki je potrebna za ukonitev eh, teh sankcij v ZDA, že obstaja. Potrebna je le še politična volja, da se začne izvajati sprejeta zakonodaja o restrikcijah. Eh, prejšnji teden je eh, komisija očitno eh, obiskala ZDA in kot kaže so komisiji rekli, da mogoče do leta 2015 bodo ukinili te omejitve. To pa pomeni še naslednjih štiri leta. Ni, nobene raz, ni nobenega razloga, da bi te restrikcije ostale v veljavi. Ne vem, ali to moramo speljati preko kakega uradnega amandmaja, ampak ker gre v obeh primerih za uh, goveje meso, potem bi bilo dobro, da uh, pritisnemo na ZDA, da ni potrebno počakati se na zadnje, še naslednje štiri leta, da ohranimo te omejitve glede BSE. Right. Yeah, well, My, my question is exactly the same. Jaz imam popolnoma isto vprašanje. Strinjam se z prejšnjo govornico. To se seveda povezuje z vsem izvozom govedine in teletine. To je še posebej uh, zanimivo za izvoznike govedine in teletine v mnogih državah članica. Velja v ZDA, pa se mi zdi tudi v Kanadi, ta prepoved je popolnoma neustrezna, upoštevaje te dejstvo, da imamo uh, popolnoma isto, uh, isti standard uh, pri tej uh, bolezni kot tudi Kanada in ZDA. Uh, in uh, testiramo uh, dr, uh, na to bolezen. Uh, živali 72 te, mesecev pred eh, zakolom. V glavnem, to je popolnoma nespremljivo, da to še vedno obstaja za mnoge države članice. Potrebujemo neko. Um, politično voljo in mora tudi ta odbor sprejeti neko rezolucijo, da se potem stvari spremenijo. Gospod Šmit. Uh, Čisto kratek bom. Uh, sem poročevalec v senci za našo skupino. Uh, res je dobro, da čim prej zaključimo ta sporazum, ampak um, naj samo rečem, mi tukaj ne bomo enostavno samo poštemplali odločitev drugih in mi moramo zastopati naše proizvo, uh, eh, proizvajalce. Gre za hormonsko obdelano meso, ki seveda lahko po, in to lahko povežemo z zastarelimi zahtevami glede boleznih norih krav. Torej več um, lahko naredimo, če zadenemo dva ptiča z istim kamnom. Bene, eh, non ci sono altri iscritti a parlare, quindi... Torej, nihče drug se ni prijavil k besedi. Ne vem, George, ali bi ti še kaj povedal v zaključku, ali pa bi kolega Kuturni želel karkoli dodati. Ne, potem pa George, izvoli. Uh, Dobro, kolegice in kolegi, hvala za pozornost. To je izredno pomembno. Naš odbor, ko je bil na obisku v ZDA, Tom Wilsaka, smo obiskali sekretarja za uh, kmetijstvo, gospoda uh, Kurta, ki je um, veleposlanik za trgovino. Torej, želeli smo, da se tukaj doseže nek napredek. Sekretar za kmetijstvo se je obvezal v našem odboru um, in rekel, da je da pričakuje, da bo osnutek uh, zakonodaje uh, v uporabi še pred koncem tega leta. Zdi se mi, da smo da je to pač v bistvu naša naloga kot parlamentarcem, da opolnomočimo komisijo, tako da pritisnemo na komisijo, da dobimo dodatne zagotovila. Ne vem, ali je treba sedaj vlagati posebne amadmaje na ta osnutek dokumenta ali ne. S tem se bom z veseljem, o tem se bom z veseljem pogovoril z poročevalci v senci ampak dobro je, da se komisija potrudi, da se ukinejo omejitve glede nori, bolezni norih krav. Zanimivo je, da to mm, ne velja, eh, da velja za nekatere azijske države eh, oziroma ne velja, torej neka enakovredna obravnava za strani ZDA je nekaj, kar moramo zahtevati. Isto velja za. Um, nizozemsko proizvodnjo teletine, kjer lahko se ogromno izvozi v ZDA in na osnovi naše razprave lahko pošljemo močno poročilo, sporočilo eh, komisiji, ker je za 22 držav članic trenutna situacija popolnoma nespremljiva s kolegi se bom seveda še zelo rad pogovarjal, kako bomo to najbolje izvedli. Delavn, želite še kaj dodati? No. Ja, komisija je rekla, da ne bo ničesar rekla. Potem bom um, ji zastavila natačno vprašanje, ali lahko potrdite, da med obiskom ko, komisarja Dalja leta 2 je bilo omenjeno leto 2015, ko so bili parlamentarci, tam so dobili drugačen občutek in zato je za nas pomembno vedeti. Ali lahko potrdite ali zanikate to informacijo sedaj, če pa ne, pa vsaj pisno prosim pred naslednjim sestankom. To je nekaj, kar moramo izvedeti. Hvala lepa, sedaj pa gospod Koturni. Mislim, da se nismo dobro razumeli, Ni, nisem nisem se ne želel oglasiti, ampak sem hotel samo počakati do gospoda Lajana, da zaključi. Kar se tiče bolezni eh, norih krav, kolega eh, komisar Dali je bil pred nekaj tedni v ZDA in spostavil je z svojimi sogovorniki to vprašanje in tudi nek drug komisar je konec februarja letos isto izpostavil in dobili smo odgovor, ki je manj ali več tak, kot je razložil gospod Lajen. Uh, prvi korak, da se dobijo eh, odzivi od industrije in vseh uh, pre, prizadetih, to uh, se bo začelo še tako, da bo do zbrane odzivi do konca tega leta. Ne vemo, kako se bo to razvijalo. V najboljšem primeru bomo do druge polovice leta 2012 zaključili to vprašanje. Mislim, da na mizi leto 2015 ni kot nek rok. Eh, vsi ti komentarji glede bolezni novih krav in restrikcij to ni nujno povezano z izvajanje memoranduma o razumevanju, ampak je pa popolnoma jasno, da ZDA zapirajo uh, vrata za naše proizvode, istočasno pa uh, odpirajo ta vrata za azijske države in Japonsko. Potrebno je neka doslednost, veliko pritiska je v ZDA, veliko proizvajalcev uh, je pisalo uh, neposredno generalnemu oziroma državnemu sekretarju, uh, zahtevajoč, da se to vprašanje vizavi Evropske unije reši. Torej, politična volja upam, da bo temu sledila, da bodo. Do konca leta potem dejansko objavili ta zahtevani dokument, situacija namreč ni spremljiva. Eh, gospod Dali in gospod Čološ, naša komisarja. Eh, to eh, precej izpostavljate v svojih odnosih z ZDA. Opravičujem se, če eh, prej nisem omenil vprašanja izvajanja tarifnih kvot. Nekateri proizvajalci so zaskrbljeni, ne sicer vsi, da ne bo dovolj uh, dovoljen in zaradi tega so uh, se pravzaprav še preveč prijavili uh, k kvotam in to bo pravzaprav pomenilo, da jih bomo izdali še več dovoljenj. Uh, situacija oziroma spremembe niso bile dovoljšne pred eh, poletjem, zato smo se vrnili na začetno pozicijo. Imeli smo posvetovanje z industrijo in eh, uvozniki. Tudi eh, ameriški izvozniki so zelo zainteresirani za to temo. Njih, z njimi smo se posvetovali. In sprašujemo se, kako lahko rešimo ta problem prevelikega upisa za eh, nova dovoljenja. Nismo dobili še do povratne informacije, ampak to lahko verjetno vpliva na tarifne kvote in njihovo delovanje. Kvota je popolnoma zapolnjena ta hip, ampak v prihodnosti to lahko eskalira in ustvari resen upi, u, pritisk. To uh, trenutno ne vpliva na tarifne kvote, ki so, kot sem eh, rekel, trenutno izpolnjene in normalno poteka tako izvoz kot uvoz. Mislim, da se tukaj lahko ustavim. Dobro, hvala lepa. lepa tudi za to, kar ste nam ravno kar odgovorili. Uh, torej, lahko bi to razširili na več držav in ne vse koncentrirali v samo določenih državah. Zaključili smo, eh, čez eno minuto nadaljujemo s sestankom koordinatorjev, medtem ko pa odbor se sestane jutri ob devetih. Eh, koordinator je prosim, če je ostane na svojih mestih, ker bomo takoj nadaljevali. Steven, do ospodovanja. Hm?